Good morning, colleagues. Um, sorry for the slightly late start. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Se upravičujem za pozen začetek sestanka. Zahvaljujem se tistim, ki ste bili tukaj točno. Začeli bomo s 13. točko na dnevnem redu. Naj vas eh, spomnim, da bomo ob 11.30 obravnavali Dansko in Europol, ob 3. popovdan pa nas čaka strukturirani dialog s komisarjem Avramopolosom to je bila zgolj eh, opomba pod črto. Začenjamo pa s 13. točko. Gre za vprašanje psihoaktivni, psihoaktivnih eh, snovi. Poročevalec je Lorenzo Fontana. Zaradi trimesečnega roka, ki ga je določil eh, svet, so se koordinatorji odločili, da bodo delali v angliškem jeziku na tem doseju. Gospod Fontana, ali lahko prosim na kratko predstavite to poročilo? Čas eh, oziroma rok za priloge sprememb je 25. januar. Gospod Fontana, izvolite. Vse enkrat se upravičujem eh, za zamudo. Breve prezentacijone riguardo la tematika. Hvala lepa. Kratka predstavitev glede te eh, tematike. Kar zadeva? Tako imenovani Black Mamba. Leta 2013 smo imeli skupno poročilo Europola in eh, Evropska eh, centra eh, za spremljanje porabe drog oziroma mamil. In svet je zato zahteval oceno tvegan, ki ga jih povzroča promet z ter uživanje te nove psihoaktivne substance. Prav tako je bila zahtevana študija, ki vključuje tudi kriminalne združbe in eh, morebitne posledice kontrolnih ukrepov, ki bi se uvedli za to snov. Znanstveni odbor je 28. julija 2016 predstavil v svojstvu predsednika tega eh, odbora. Eh, oceno tvegan in eh, ključni rezultati, ključni izidi te ocene so. Snov črna mamba je sintetični agonist kanabinoidnih receptorjev. Gre za skupino kemično raznolikih snovi, gre za tako mene sintetične kanabinoide. Ta snov se je pojavila na evropskem trgu Mamil avgusta 2012 prisotna že v 23 državah članicah. Velika moč eh, te snovi in pa zelo eh, raznolika raznolikost vsebnosti eh, pomeni tudi zelo raznoliko psihoaktivnost te snovi. Prišlo je do več deset primerov smrti in pa hude zastropitve zaradi uporabe te snovi zato predlagajo, da se to snov uvrsti na seznam, kontrolni seznam držav članic. Opravili smo tudi nekaj poizvedovanj po internetu glede te snovi in mislim, da je resnično šokantno to, kar človek najde na internetu, kajti posledice, ki jih ima ta snov, so res eh, nepredstavljive. Eh, poleg eh, smrtnih žrtev so tudi zelo hude posledice, ki jih imajo osebe, ki sicer ne umrejo, ampak so celo življenje prizadeti zaradi posledic uživanja te izredno nevarne snovi. Hvala. Thank you very much, Mr. Fontana. I just want to check. Najlepša hvala, gospod Fontana. Zanima me, če želi kdo eh, spregovoriti. Gospa Mecola, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Eh, Mikala Bonija eh, predstavljam. Mikal Boni in Vsi skupaj se želimo zahvaliti gospodu Fontani za pripravo in predstavitev osnutka poročila v zvezi uh, s psihoaktivno snovjo MDMB Šmika. Pripravljajo se nadzorni ukrepi v EU uh, eh, strani sveta. Gospod Fontana predlaga, da to podpremo. Gospod Boni se strinja. Uh, znanstveni odbor je vse skupaj ocenil v 23 državah članicah smo zaznali, zaznali to uh, snov, zabeležili smo 28 uh, eh, smrti in 28 uh, eh, težav z zdravjem. Zaradi nevarnosti te snovi uh, je treba vedeti, da uporabniki ne morejo vedeti, koliko snovi je v proizvodu, ki ga uporabljajo. Ravno zato ne moremo predvideti posledice uporabe te snovi. Uh, glede na oceno agencije je ta snov nevarna, vsi pogoji eh, za uvedbo eh, nadzornih ukrepov so izpolnjeni, tako da predlagamo, da eh, podpremo to, ta sklep sveta. Hvala. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să... Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi rada izpostavila pomen tega poročila. cilj, ki ga je predstavil eh, svet v zvezi z obveznostjo držav članic, eh, ki eh, morajo uvesti nadzorne ukrepe, je pravilen. Če se vsaka država članica odloči, da bodi si nadzoruje to snov ali ne, Eh, v vsakem primeru moramo vedeti, da je eh, ta snov toksična in da je danes na voljo na trgu. Lahko se zgodi, da se bo eh, njena uporaba razširila, veliko je čezmejne trgovine in tako naprej. Snov se lahko torej razširi iz ene države v drugo državo znotraj enotnega trga. Gre za zelo velik problem tudi z vidika mladih. V Evropski uniji veliko mladih uporablja to vrstne snovi. Mislim, da je to poročilo eh, potrebno. Potrebujemo specifične eh, zakonodajne eh, akte oziroma ukrepe, tako da bomo zagotovili, da vse države izvajajo ustrezne nadzorne ukrepe oziroma da kaznujejo tiste, ki distribuirajo to snov. Pri tem je seveda treba zaščititi evropejce, zlasti mlade. Ti so eh, še posebej ranljiva kategorija. Poročevalcu želim veliko uspehov. Hvala. Najlepša hvala, gospa Grapini. Hvala tudi vam, gospod Fontana. Imamo uh, časovni rok jutri do 6. ure popovdne. 31. januarja pa bo odbor to ponovno obravnaval. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Sedaj pa točka številka 14, kolegi in kolegice. Gre za predstavitev pravne službe Evropskega parlamenta v zvezi s sodbo sodišča 21. Eh, decembra v dveh zadevah, ki se eh, nanašata na kompatibilnost eh, zakonodaje unije in nacionalne zakonodaje, kar se tiče hrambe podatkov o prometu in o lokaciji. Besedo bom kar predal pravni službi, ki bo predstavila zadevni sodbi. Gospod Mor bo tisti, eh, ki bo spregovoril. Izvolite. Um, Najlepša hvala. Predstavil bom eh, sobi Velikega senata sodišča Evropske unije z dne 21. decembra 2016 gre za hrambo podatkov eh, ponudnikov elektronskih eh, komunikacij. Gre tudi za dostop nacionalnih organov do teh eh, hranjenih podatkov. Gre za dva ločena primera. V prvem primeru je šlo za primer Tele 2. Eh, gre za Švedsko, drugi primer pa se nanaša na Združeno kraljestvo in to je zadeva Watson in drugi. Gre za nacionalno zakonodajo eh, v eh, Združeno kraljestvo in na Švedskem. Zadevi sta bili dokaj podobni, zato je sodišče združilo obe zadevi in pripravilo eno samo sodbo za obe zadevi. Gre torej za zakonitost nacionalne zakonodaje v zvezi s hrambo podatkov in v okviru Eh, prava Evropske unije. Direktiva o e-zasebnosti je direktiva Evropskega parlamenta in eh, sveta in eh, treba jo brati v okviru listine. To je torej obravnavalo sodišče. Preden se lotim obravnave same sodbe, bi rad povedal, da Evropski parlament ni pripravil mnenja, ni a, bil ena od strank v postopku, tako da bom predstavil zgolj, kaj, kaj je povedalo sodišče. Sedaj pa torej eh, sodba. Sodišče se je posvetilo trem vprašanjem. Najprej eh, področje uporabe evropskega prava, še posebej direktive o e-zasebnosti. Druge vprašanje se je nanašalo na splošno hrambo podatkov, če je to dovoljeno v okviru evropskega prava. Tretje vprašanje pa se je nanašalo na pogoje, ki zagotavljajo dostop eh, do podatkov za nacionalne organe. Najprej področje uporabe evropskega prava. Sodišče je pri tem eh, obravnavalo natančna pravila direktive o e-zasebnosti, tolmačilo je eh, to direktivo v luči listine. Področje uporabe te direktive, glede na mnenje sodišča, pokriva ne zgolj hramo podatkov o ponudniku storitev, ampak pokriva tudi dostop eh, do teh podatkov za nacionalne organe. Sodišče torej eh, področje uporabe tolmači zelo široko. To eh, poprej ni bilo jasno. Številni so pravili, da je zgolj prvi vidik tisti, ki ga pokriva evropsko pravo. Da gre torej zgolj za obveznosti ponudnikov storitev. Ampak sodišče v tem primeru pravi, eh, da področje uporabe eh, pokriva tudi nacionalne organe, tudi dostop. Če velja direktiva, potem velja tudi listila o temeljnih pravicah in to je zelo eh, pomembna odločitev ki je pomembna tudi za Evropski parlament, glede na to, da je to zakonodaja, ki jo je sprejel parlament. Na to drugo vprašanje so zastavili eh, švedski predstavniki, švedska sodišča. Menilo jih je, eh, menili so, da bi bilo treba govoriti o splošni hrambi podatkov. Eh, ko so govorili o splošni hrambi podatkov, so dejali, da gre za hranjenje podatkov o prometu in lokaciji vseh uporabnikov v okviru vseh elektronskih tele, telekomunikacij. Dejali so, da je treba vse hraniti uh, vedno. In Tele2, uh, eh, ponudnik storitev na švedskem, je imel pripombo v zvezi s tem ukrepom, zato ker uh, je vse skupaj pokrivalo celotno obdelavo podatkov. Tele2 je dejal, da je to v nasprotju z načeli uh, na evropski ravni. Sodišče je obravnavalo to vprašanje in ugotovilo, da 15. člen direktive o e-zasebnosti eh, pokriva to vprašanje. Sodišče je dejalo, da gre v tem primeru onkraj eh, meje potrebnega in da v demokratični družbi ne moremo upravičiti takšnega eh, sistema splošnega hranjenja podatkov. Ni važno, če obstajajo druge varovalke, ki bi, ki bi sistem uh, omejile. Sodišče je preprosto dejalo, da to ni dovoljeno. Mislim, da je to zelo pomembna izjava. Naj eh, predstavim sam kontekst. To ni stališče, ki, je zauze, ki ga je zauzelo veliko ljudi. Gre za to, kako tolmačimo uh, eh, to vrstne sodbe uh, o digitalnih pravicah. splošna eh, hramba podatkov je mogoča, so dejali nekateri, če eh, obstajajo ustrezne varovalke. Generalni pravobranilec eh, je predstavil to stališče, predlagal je sodišču, da bi lahko dovolili splošno hrabo podatkov, če bi bile varovalke resnično ustrezne. Večina strank v tem primeru je zagovarjala isto stališče, zgolj manjšina in to je podjetje Tele2 na švedskem in pa nekatere druge stranke, ki so uh, eh, sodelovali v zadevi Watson, uh, Privacy International in pa Open Rights Group. Uh, zgolj te stranke so dejale, da je splošna hramba podatkov na uh, tako široki ravni nespremljiva, ne glede na varovalke. Sodišče je zavrnilo predlog generalnega pravobranilca. Uh, mnenje večine torej in eh, sodišče je dejalo, da je eh, splošno hranjenje podatkov nespremljivo v skladu s pravom Evropske unije. To je zelo pomembna odločitev. Sodišče je v tem primeru dejalo eh, tudi naslednje, kljub temu, da je splošna hramba podatkov nespremljiva, Eh, bi lahko upravičili eh, ciljno usmerjeno hrambo podatkov. Na to je sodišče pojasnilo, kaj to je. Eh, to je zbiranje podatkov oziroma hrambo podatkov, ki temelji na ustreznih objektivnih kriterijih in dokazih. Naprimer, geografskih kriterijih in za omejen, omejeno časovno obdobje. Sedaj pa še tretja točka, zadnja točka, dostop eh, nacionalnih organov do podatkov. Sodišče je dejalo, da eh, lahko sprememo zgolj ciljno usmerjene eh, hranjene podatke, ampak še vedno eh, je treba odgovoriti na vprašanje, kdaj lahko nacionalni organi dostopajo do teh podatkov. Eh, v sodbi eh, Digital Island eh, so na sodišču že sprejeli določene odločitve, eh, nacionalni organ mora zaprositi bodi si sodišče, bodi si eh, neodvisni eh, upravni organ za dovoljenje. Še vedno obstajajo določeni pogoji, ki jih je treba izpolniti in spoštovati. Nekateri so dejali, da morda niso vsi kriteriji eh, potrebni, da je treba vse skupaj ravnotežiti, ampak sodišče pravi, da je treba izpolniti vse uh, pogoje. In to je spet pomembna, pomembno pojasnilo. Pred dostopom pa je treba pridobiti tudi dovoljenje sodišča. Sodišče je šlo še en korak eh, dlje in eh, določilo dodatne uh, pogoje, ki jih eh, nismo našli v sodbi Digital Rights Island. Sodišče pravi, da je dostop lahko omogočen uh, za nacionalne organe zgolj za tiste uh, posameznike, ki so osumljeni. In to je nov pogoj. Sodišče se pri tem, zglasu, uh, se pri tem obrača. Uh, na sodbe eh, v zvezi s človekovimi pravicami. Ko nacionalni organi dostopajo do eh, podatkov, morajo obvestiti posameznike in omogočiti ustrezen dostop do eh, pravnih sredstev. Pri tem se sodišče sklicuje tudi na zadevno sodbo Trin. Jasno je, tako pravi sodišče, da je treba izpolniti vse te pogoje, tudi, eh, tudi nove pogoje, ki so jih eh, oblikovali. Mislim, da eh, sodba razjasni področje uporabe direktive o e-zasebnosti. Sodišče pravi, da direktiva in listina preprečujeta splošno hrambo podatkov, da pa eh, je vseeno možna ciljno usmerjena hrambo podatkov. Veljajo enaka pravila kot za Digital Rights eh, Island, kar se tiče dostopa do podatkov. Sodišče se spet eh, dotika Evropskega sodišča za človekove pravice in njihovih sodb ampak to ni nič eh, novega, to so naredili že v preteklosti tudi v eh, zadevi Digital Rights Island. Sodišče je omenilo sodbo eh, Sakarov v zvezi z Rusijo in pa sodbo v zvezi z Mačarsko. To smo videli že v preteklosti v primeru Digital Rights Island, ampak kot vidimo, eh, sta obe sodišči tukaj iz tega mnenja. Hvala. Um, Hvala za ta pojasnila v zvezi s hrambo podatkov in uh, splošno hrambo podatkov. To je zelo uporaben. Uh, komentar, zanima me, če ima kakšen poslanec ali pa poslanka kakšno vprašanje, želite podati kakšen komentar v zvezi s tem, kar smo slišali. Mislim, da je to z vidika eh, sod kot takšnih precej eh, jasno. No, najprej gospa Koraca Bilt, na to pa Birgit Zipel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Cenim eh, ta pravna pojasnila. sodišče je prepovedalo hrambo podatkov in eh, nastal je pravni vakum, neka negotovost in eh, države članice so bodi si eh, lahko ocenile, tako kot je to naredila Švedska, da je nacionalna zakonodaja v skladu z odločitvijo sodišča, bodi si so lahko umaknili nacionalno zakonodajo. Mislim, da imamo trenutno težavo, Sodišče je namreč eh, dejalo, da ne moremo imeti eh, splošne obveznosti telekomunikacijskih eh, podjetij na tem področju. Ampak države članice sedaj počnejo, kar koli že pač želijo. Ta primer v zvezi s tele dve in tista druga zadeva v zvezi z Združenim kraljestvom, to je znak, da je sodišče tisto, ki eh, rešuje težave in zagotavlja pravno gotovost, ne pa zakonodaja. In to je problematično, tako z vidika nacionalne ravni, kot tudi z vidika izmenjave podatkov eh, na tako pomenem področju. Razumem, da moramo spoštovati eh, sodbe sodišča, zagotavljati je treba ustrezne varovalke, zagotavljati Eh, sorazmernost, ampak nujno je, da komisija predstavi nov predlog, da pove, kaj lahko naredimo v boju proti resnim kaznjivim eh, dejanjem. V zvezi s tem, kar je sodišče povedalo, eh, kar se tiče nevarnosti za javno varnost. Potrebujemo ustrezen pravni okvir, ne pa tako fragmentiran sistem, kot ga imamo sedaj. Hvala, Birgit Cipr. Thank you, Chair. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za ta pojasnila. Strinjam se s kolegico Koraco Bild. Vedno sem bila malce zmedena, ko sem eh, brala eh, sodbo o hrambi podatkov. Videla sem, da ta zakonodajni akt ni več veljaven. Eh, nacionalna zakonodaja, tudi tista, ki je nastala na podlagi te evropske zakonodaje, pa še vedno obstaja in nihče ne preverja, če Eh, je to spremljivo ali ne. Imamo vrzel ne zgolj na področju hrambe podatkov, ampak morda tudi na drugih področjih, kjer eh, najdemo konflikte eh, z evropskimi direktivami. Če pa na to umaknemo, to evropsko zakonodajo, nacionalna zakonodaja še vedno obstaja. Nejasno je, kakšna je pravna podlaga in kaj bi lahko naredili, tako da me veseli, da je sodišče pojasnilo trenutno stanje. Govora je bilo tudi o dostopu do podatkov za eh, organe pregona. Eh, trenutno uvajamo nove podatkovne baze eh, zaradi različnih razlogov, ampak to ni vse. Obenem pravimo, da bi morali imeti organi pregona dostop do vseh teh podatkovnih baz. Ko govorimo o interoperabilnosti vseh teh eh, podatkovnih baz. Mislim, da ta sodba izpostavlja del naše razprave v delovni skupini o interoperabilnosti. Potrebujemo jasna pravila v zvezi s tem, kdo bo imel dostop, dostop do vseh teh različnih podatkovnih baz in zakaj bi uh, lahko imeli različni organi dostop. Mislim, da to še enkrat izpostavlja, uh, kakšen pomen imajo jasna pravila na teh področjih. Hvala, Kornelija Ernst. Ähm, ja, äh, Hvala. Tudi mene zelo veseli to pojasnilo, čeprav je bilo jasno, da je jasno. Eh, kar zadeva direktivo, mislim, da je bilo jasno, da če ta ne velja več, potem ne velja. To je tudi poanta vsega skupaj. Ampak dobro, če eh, je potrebno, bolje, da imamo eno sodbo več kot eno premalo. Spomnim se na razpravo o eh, profiliranju, o, o ciljeni hrambi eh, podatkov, ki smo jo imeli pri razpravi o PNR in dejstvo je, da so določeni podatki, ciljni podatki, eh, take narave, da jih je potrebno hraniti pod drugačnimi pogoji, če gre za določene sume, ampak dejstvo je, da se mora to izvajati nekako izjemoma, ne pa v okviru splošne hrambe podatkov. Tako da dobro, da se je to zgodilo. Še bolje je, da imajo zdaj nacionalni organi tudi besedo pri vsem skupaj. Tudi to je zdaj bilo razčiščeno, kar je konec koncev tudi logično. E, to je, logično izhaja iz tega, ampak dejstvo je, da so bili nacionalni organi zelo zmedeni in dejansko niso niti videli potrebe po ukreporu. Tako da vse skupaj je zelo dobro, ima pa to seveda določene učinke. Prva stvar, tu bodo dobili dostop tudi do našega priljubljenega EUPNR. Nam lahko poveste, ali bo to imelo kakšno posledico za to ali ne. In še vprašanje za komisijo. Zelo lepo bi bilo, če bi nam lahko povedali, kaj pa zdaj. Kaj zdaj, če bodo nacionalni organi veselo delali eh, naprej. Eh, in tudi na evropski ravni veselo delamo naprej. To mislim, da ne gre skupaj. Mislim, da določene konsekvence so nujne in pomembno je, da to zahtevamo, kajti stvari so na dlani. Eh, teh zadev ne moremo kar tako mm, odriniti v stran in dejstvo je, da je komisija varuh pogodb in uh, upam, da ne bo komisija, da je samo sebe razglasila za nepristojno. Hvala lepa. Hvala lepa. No, k temu se bomo prav gotovo še vrnili, kolegi. Mislim, da je logično, da komisija predloži tak predlog in danes popovdne se nam bo pridružil komisar Avromopolus. In uh, morda bo smiselno, da mu postavite vprašanja, ampak torej ciljno usmerjeno vprašanje. no, k vašemu vprašanju, pa se bomo tudi še vrnili. Sedaj pa ima besedo Sofi. Hvala predsedojoči in hvala pravni službi gospodu Moro za to zelo dobro predstavitev. Torej, med božičnimi počitnicami sem prebrala to sodbo sodišča in res je zelo zanimiva in to iz več razlogov. Torej, odgovor Koraci Bild. Torej, imamo celo vrsto nacionalnih sodb, tudi že nekatere države članice so um, sprejele posledice te sodbe sodišča Evropske unije. Torej ne vse, ampak nekatere. Popolnoma jasno je, da nacionalna zakonodaja, ki eh, ni bila eh, eh odpravljena potem, ko je bila sprejeta sodba sodišča, torej da je ta zakonodaja neskladna z evropsko zakonodajo in v tem primeru bo verjetno moralo priti do eh, postopkov zaradi kršitev obveznosti in komisija ima tu obveznost, da te postopke sproži, kajti tu ne gre za diskrecijsko pravico. Komisija mora eh, intervenirati, če pride do kršitve evropskega prava. Torej, zelo uh, Jasno se spomnim, ko je ta direktiva bila eh, obravnavana v parlamentu, sama sem bila med tistimi, ki jo niso podprli in nekateri argumenti, ki jih najdemo v eh, sodbi, so isti argumenti, kot eh, smo jih že mi takrat predstavili torej naprimer uporaba osebnih podatkov za boj proti terorizmu. Seveda eh, se podatke lahko uporablja, ampak eh, ta uporaba mora biti sorazmerna, mora biti potrebna in tako dalje. Eh, sodišča pravzaprav popravljajo naše neustrezne zakonodajne akte. Mi bi morali biti veliko bolj skrbni in pozorni, ko jih sprejemamo. Zanima me tudi učinek eh, na druge dele zakonodaje in tudi na mednarodne pogodbe. To bo imelo, po mojem mnenju, vsaj tega se bojim, predvsej eh, pomembne posledice. Ne vem, če pravna služba lahko predvidi eh, možne posledice torej na druge zakonodajne akte in na mednarodne sporazume. Zame je en najpomenejših zaključkov v sodbi sodišča, eh, tudi eh, uporaba listine o temeljnih eh, pravicah. Mislim, da bi bilo koristno, tudi če bi si pogledali učinek tega sklepa na druge situacije. Hvala, Sofi. Če ni nobenega drugega poslanca, ki bi želel spregovoriti, potem bi vprašal gospod Elaine Miller če želi odgovoriti v imenu komisije. Hvala, predsedujoči. Zelo pozorno smo prisluhnili argumentom, ki ste jih posredovali in tudi vašo prošno, da se komisija odzove. V tem hipu nimamo še nobene konkretne strategije, torej to je zelo pomembna sodba, še vedno jo analiziramo in prav tako potekajo tudi razprave z državami in članicami. In kot ste povedali, bo komisar tudi eh, prisoten na sestanku danes eh, popovdne in za takšne politična vprašanja v zvezi z usmeritvijo bi bilo bolje, če se obrnete na nj. Vsekakor pa vaše komentarje jemljemo zelo resno. Komisija bo naredila to, kar mora narediti, ampak kot rečeno, ta hip ne morem biti bolj specifična, ker zaenkrat eh, še eh, analiziramo posledice te sodbe torej na več frontah. Hvala. Ja, mislim, da imate prav. Komisar mora uh, tu ponuditi politično usmeritev. Eh, Sofija je izpostavila to očitno obveznost komisije eh, glede eh, postopka o kršitvi obveznosti in mislim, da lahko še pojasnimo naše stališče, preden se nam pridruži komisar, komisar pa lahko na to pojasni svoje politično stališče in usmeritve. Sofija? Torej, eh, ko pravite, nekdo mora postaviti vprašanje, morda mora biti to ta odbor. Ja, ja, če nihče ne bo postavil tega vprašanja, ga bom sam postavil. Seveda mora biti to ta odbor. Nikoli ne boste dobili teh 30 sekund nazaj, kaj ne? Saj vi ne tratite časa. Dobro imamo tudi eh, druga vprašanja v zvezi s PNR-jem in drugo sodno prakso. Torej, če imate kakršnekoli vprašanje v zvezi s tem, bo to priložnost. Hvala lepa. Kot ste povedali, je sama sodba zelo jasno, jasna. Torej, sedaj vemo, kakšna je situacija, ko si pogledamo Digital Rights Island, um, eh, uh, eh, naprimer, uh, sodbo torej eh, glede teh specifičnih eh, eh, vprašanj e zasebnosti, hrambe, podatkov in tako dalje, zelo dobro vemo, pri čem smo. Vprašanje se sedaj postavlja v zvezi s tem, kaj se dogaja pri sorodnih dosjejih. Prav gotovo je to relevantno tudi za druga področja, ampak sodišče je zelo uh, natančno pogledalo pravila v zvezi s hrambo podatkov uh, in se je tudi na to omejilo, zato ne moremo iz tega izpeljevati uh, drugih uh, zaključkov. Ampak uh, glede uporabe listine, naprimer, torej to vprašanje je bilo postavljeno, to je zelo zanimivo, to je zelo dober primer uh, tega, kako bi morali uh, zelo natančno analizirati vprašanja eh, v okviru listine in glede tega je sodišče tudi zelo jasno. Eh, sodišče tu ponuja zelo dober model eh, za oceno teh dosjejev. Morda lahko morda ne bomo prišli do istih zaključkov, ampak eh, torej sodišče ustraja tudi pri tem, da so nacionalna sodišča tista, ki morajo sedaj presoditi nacionalno zakonodajo v vsaki državi članici, ampak eh, smernice so sedaj tako jasne, da vemo, kako to storiti. PNR je eh, seveda drug primer, kjer se bo to uporabljalo tako za evropsko zakonodajo, kot tudi za mednarodne sporazume potrebovali pa bomo sodbo, zato da bomo videli, se, kako se bo to odražalo drugih, eh, na drugih področjih. Eh, torej, do te sodbe bo prav gotovo k malu prišlo, ne vemo še natančnega datuma. Torej, v eh, kanadski zadevi je prišlo do ustne obravnave en teden pred, tem, pred obravnavo pri tej sodbi in tudi poročevalec je isti. E, očitno je, da je ta e, zadeva bila obravnavana prednostno, e, tudi zato, ker je že, zadeva že potekala pred sodišči na Švedskem in v Združenem kraljestvu. Ampak to se bo obravnavalo tudi po posameznih primerjih. Dobro, hvala lepa. hvala za vaše prispevke. Nadaljujemo sedaj s 15. točko in uh, tu je poročevalka Silvi Gijom. In sicer eh, gre za eh, skupen seznam izvornih držav za skupne postopke mm, glede mednarodne zaščite. Torej, tu gre za predlog komisije iz eh, dne 26. februarja oziroma 26. februarja je eh, parlament eh, prosil EASO ehm, strokovno študijo v zvezi s Turčjo. 16. novembra je EASO podpisal uh, Eh, ta, to poročilo v zvezi z eh, Turčjo kot eh, izvorno državo in to vključuje tudi podatke v zvezi z mednarodno zaščito in pa postopkom določanja varnih držav. In istočasno je na zahtevo sveta EASO objavil tudi poročila glede šestih držav držav Zahodnega Balkana. Torej, po tej, eh, tem prispevku gospoda Ljutana bomo imeli eh, razpravo. Izvolite, gospod Lutin. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, imem je Ward Lutin in eh, sem Eh, vodja um, oddelka za informacije in pa uh, analize uh, eh, EASA in tu predstavljam tudi uh, generalnega direktorja EASA, ki se nam žal ni mor mogel danes pridružiti in se opravičuje za odsotnost. Torej, kot rečeno, novembra 2016 smo uh, objavili študije v zvezi z temi um, zahodno-balkanskimi državami. Torej, najprej bom eh, ponudil nekaj eh, eh, konteksta, metodologije, reference, ki so bile uporabljene za poročilo in tudi sam postopek priprava poročila. Na to pa bom izpostavil nekatere informacije, ki izhajajo iz teh poročil. Torej, najprej o zadje. O tem smo že malce spregovorili. 9. septembra 2015 je Evropska komisija torej, um, predlagala uh, uredbo, ki uh, vzpostavlja evropski eh, seznam varnih uh, izvornih držav, torej ki vključuje vse države Zahodnega Balkana plus Turčijo. Na to 26. februarja 2016 Evropski parlament zahteva um, poročilo o Turčiji in 1. aprila 2016 svet zahteva podobno poročilo torej o Turčiji in Zahodno-Balkanskih državah. V odgovoru se je EASO zavezal, da bo eh, pripravil poročilo glede izvornih držav, torej poročilo eh, COI o Zahodnem Balkanu in pa Turčiji v zvezi z eh, varnostjo držav za osebe, ki iščejo mednarodno zaščito. Torej, statistični podatki niso bili objavljeni, zato ker to temelji na sistemu zgodnega obveščanja EASA in to za referenčno obdobje oktober 2015, september 2016. Torej v poročilu najdemo eh, glavne eh, rezultate in grafe, eh, prav tako merila Torej, kot rečeno, je bilo referenčno obdobje od oktobra 2015 do septembra 2016 in v tej eh, prezentaciji se bomo sredotočili na ta poročila o eh, izvornih državah. Torej, to je eh, sedmo poročilo, ki je pripravljeno po metodologiji EASA in tu najdemo celo vrsto dejanskih eh, podatkov, ki izhajajo iz različnih virov. Zelo pomembno je, da izpostavimo to, da EASO tu ne ponuja nobenih eh, eh, političnih sklepov oziroma sklepov političnih usmeritev. To je na to um, uloga so zakonodajalcev. Torej tu gre za individualno obravnavo posameznih primerov uporabili smo uh, enake uh, temeljne referenčne točke za vseh eh, sedem poročil, torej to temeli na mm, podatkih, ki jih posredujejo države članice, torej to je vprašalnik v zvezi z nacionalnimi praksami z junija 2015, prav tako to vključuje tudi povratne informacije strateške mreže COI in to vključuje tudi kriterije APD. Tu vidimo povezavo med eh, direktive o azilnem postopku in pa našimi merili in na ta način lahko pojasnimo ozadje teh eh, meril. E, torej, e, direktiva pravi, da se e, državo obravnava kot varno državo izvora. Eh, na osnovi pravne eh, situacije, uporabe prava znotraj demokratičnega sistema in v splošnih političnih eh, okoliščinah, kjer se lahko pokaže, da na splošno in sta, stalno nismo priča preganjanju, ki, kot je to zapisano v členu 9 direktive 2011. 95, torej kjer osebe niso izpostavljene mučenju ali eh, nečloveškemu oziroma poniževalni obravnavi in kjer tudi ne obstaja eh, tveganja, da bo oseba žrtev nasilja. Torej, eh, tu vsi pogledamo na to naše kriterije, to imamo eh, eh, strukturo države, se pravi ustava, izvršna oblast eh, in tako dalje, na to socialno-politično ozadje, politične stranke, volitve, medije, civilna družba, na to vladavina prava in pa varstvo države. Tu imamo organe pregona, vojsko in tako dalje, splošno eh, situacijo varnostno in pa situacijo na področju človekovih pravic. Torej, eh, septembra 2016 smo z pripravo poročil zaključili kar pomeni, eh, da eh, podatki po eh, septembru 2016 niso vključeni, razen glede sporočila komisije z 9. novembra, torej tudi te podatke iz tega sporočila komisije smo vključili. Torej, po tem pristopu EASO COI, torej to je naš standard, na, standardni metodološki pristop pri pripravi teh poročil, torej eh, eh, tu, to pomeni, da podatki, eh, podatki prihajajo tako iz EASA kot iz um, stičnih točk v posameznih državah. seveda ne morem sedaj uh, iti v podrobnosti vseh sedmih poročil v času, ki mi je na voljo, ampak uh, se bom osredotočil na horizontalna vprašanja, torej, ki jih najdemo v večini teh uh, poročil, torej praktično vseh sedmih poročilih. Torej, naj uh, izpostavim to, da seznam ni izčrpen uh, da so specifične uh, reference tiste, ki služijo kot uh, primer In uh, kot sem že prej povedal, EASO uh, tu ne ocenjuje, ne daje nobenih političnih usmeritev. Torej, na tej prosonici vidite uh, seznam teh horizontalnih uh, vprašanj, ki so lahko še posebej uh, relevantna za uh, vprašanje povezano z določanjem varnih uh, držav torej zakonodajni in institucionalni uh, okvir v državah Zahodnega Balkana in Turčije. Torej, tu imamo poročila, ki pričajo različnih uh, ravneh uh, napredka, zlasti v odnosu do približevanja Evropski uniji. Torej, nasplošno velja, da je večina teh državah še v um, začetnih fazah priključevanja Evropski uniji. Na to politična situacija. Uh, tu velja, da so volitve ponavadi eh, pravične in svobodne. Imamo poročila o stabilnosti, nestabilnosti v državah Zahodnega Balkana, V nekaterih državah eh, prihaja torej do eh, demonstracij, do pozicije. Naprimer eh, v Makedoniji je prišlo do škandala prisluškovanja februarja 2015, to je vodilo politično krizo, parlamentarni bojkot in šele julija 2016 je prišlo do sporazuma o predčasnih volitev decembra. Eh, tudi eh, na Kosovem je prišlo do nemirov, na to na, v Črni gori eh, je od septembra 2015 prihajalo do um, demonstracij proti uh, vladi, na to je prišlo do sporazuma o uh, volitvah oktobra, uh, na to je bilo nekaj obtožb v zvezi z Eh, možnostjo državnega udara in eh, prišlo je tudi udor, do udorov eh, v, na spletne strani. Na to je prišlo do poskusa državnega udara, kjer je bila izražena um, zaskrbljenost tudi glede uh, sorazmernosti odgovora uh, oblasti uh, Torej, to je precej tudi, vplivalo tudi na uh, policijo, na um, civilno družbo, na um, uh, vojsko, na nevladne organizacije in tako dalje. In um, na tisoče ljudi je bilo areteranih uh, eh, oziroma odpoščenih in tudi v parlamentu uh, so um, člani stranke HDP izgubili parlamentarno imuniteto na to, glede korupcije in zlorabe moči, eh, torej v vseh sedmih državah eh, smo bili priča takšnim poročilom, torej eh, v večini držav je prišlo do napredka glede prilagajanja institucij in zakonodaje, ampak sama implementacija je pogosto neustrezna. Prav tako prihaja tudi do poročil v zvezi z zlorabo moči, eh, torej eh, zlasti mm, strani organov pregona eh, v kontekstu nemirov. V Turčiji je to še zlasti izpostavljeno in prav tako uh, imamo tudi poročila v zvezi z uh, kršenjem človekovih pravic in v kontekstu eh, boja proti terorizmu in to zlasti po državnem uradu v Turčiji, da, državnem udaru v Turčiji. Ja, to, eh, kar se tiče samostojnosti um, sodne oblasti, torej to je v vseh državah izpostavljeno kot um, posebna skrb, naprimer v bivši Jugoslovanski republiki Makedoniji, eh, ko je prišlo do tega eh, škandala v zvezi s prisluškovanjem. Prav tako v Turčiji po državnem eh, udaru je prišlo do precejšnjih odpustov sodnikov in v drugih balkanskih eh, državah, eh, kjer je zakonodaja prilagojena, pa še vedno velja, da hm, implementacija ni vedno ustrezna. Na to. Situacija na področju varnosti v državah Zahodnega Balkana velja, da je splošna varnost eh, relativno stabilna, čeprav obstajajo napetosti med nekaterimi državami. Torej obstajajo napetosti tudi med etničnimi skupinami na lokalni ravni. Naprimer, maja 2015 je prišlo do kar pomembnega incidenta v Kumanovem, torej v bivši eh, Jugoslovanski republiki Makedoniji, eh, kjer je prišlo torej do um, konfliktov s eh, kosovsko um, s kosovsko um, mednarod oziroma vojsko za osvoboditev Kosova. Torej, v Turčiji pa smo priča trem faktorjem, torej uh, na jugoshodni jugo Turčiji eh, je prišlo torej eh, do eh, konca premirja, ki je veljalo in prav tako smo tam priča boju proti uh, islamski državi in na to uh, julija, uh, ko je prišlo do državnega udara in na to represiji, ki je sledila. Uh, Na to mediji in pa svoboda do izražanja. E, tu e, v mnogih državah e, vlada pomankanje transparentnosti, težave z lasništvom medijev in tu imamo celo vrsto težav od različnih kampanj, s katerimi se blati nasprotnike do nesvobodnih medijev in tako dalje. In enake težave so bile izpostavljene tudi glede eh, aktivistov na področju človekovih pravic. Torej to zlasti v Turčiji eh, to velja prav tako in to od leta 2015 naprej in zlasti pa po eh, državnem udaru. Na Kosovem smo prejeli poročila v zvezi z nadlegovanjem novinarjem, v zvezi tudi z grožnjem novinarjem. Na to v Makedoniji eh, se je novinarjem prisluškovalo, eh, prav tako eh, so novinari včasih izpostavljeni tudi fizičnemu nasilju in pa nadlegovanju, enako velja tudi za Črnogoro in pa za Bosno in Hercegovino. Na to etnične in verske manjšine, diskriminacija proti um, pripadnikom eh, Romov, eh, Egipčanov in drugih, torej to je, eh, o tem smo prejeli redna poročila. Na to uh, smo prejeli poročila tudi v zvezi s situacijo uh, Romov, ki so istočasno tudi begunci, torej zlasti na Kosovem, torej prav tako pa uh, prihaja tudi do diskriminacije ne samo Romov, temveč tudi šitov in drugih. V Turčiji eh, je eh, problem zlasti diskriminacija proti kurdom, zlasti po eh, prenehanju premirja leta 2015. Na to smo prejeli tudi poročila v zvezi z diskriminacijo proti spolnim manjšinam torej eh, sovražni govor ekstremistov, politikov in pa verskih skupin in prihajalo je tudi do policijskih incidentov in pa fizičnega nasilja. Pogosto eh, so bili odgovori na takšne kršitve prav tako neustrezni. Eh, istočasno pa eh, naprimer je prišlo tudi do dejavnosti proti tej diskriminaciji, pohodi na eh, Kosovem, v Bosni in drugot v Albaniji. In še zadnje eh, horizontalno vprašanje se nanaša na situacijo žensk in otrok. Torej, tu gre zlasti za nasilje v družini in za um, nasilje na podlagi um, spola. Eh, v državah članicah eh, oziroma v državah Zahodnega Balkana je prišlo do kampanj ozaveščanja in določenih drugih ukrepov. Eh, v Turčiji prihaja tudi do prisilnih, zelo zgodnih porok in to velja tudi za Rome in pa prihaja tudi do um, izkoriščanja otrok zlasti v Turčiji. In ne nazadnje, smo prejeli tudi poročila v zvezi z um, prekupčevanjem z ljudmi in pa spolnimi zlorabami. Torej, s tem zaključujem svojo predstavitev in vas vabim, da si preberete poročila EASO COI v zvezi s temi sedmimi državami. Torej, kot rečeno, to, kar sem ponudil, so res eh, samo eh, zelo kratki, um, kratki prispevki iz uh, teh eh, poročil, sem vam na voljo na, uh, za dodatne informacije, lahko tudi odgovorim na vprašanja, če se bo le dalo, ampak v nobenem primeru pa ne bom ponudil nobene ocene, kajti to je naloga. So zakonodajalca. As you said, the, the political task um, of looking at the, the COI. no, kot pravite, je naloga spremljanja eh, stvar poročevalcev. Tako da kar tako dam besedo gospe Gijom, če se želi navezati na povedano. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala tudi za organizacijo tega informativnega sestanka. Hvala eh, tudi ekipi EASA najprej za pripravo to vrstnega poročila. E, tega sicer nismo videli na prosonicah, ampak to so zelo jedrnata poročila, branje je zelo zanimivo, veliko informacije je tam in e, hvala tudi za vse delo, ki ga opravljate na dnevni bazi v podporu državam članicam pri azilni politiki. Zdaj, Evropski seznam eh, varnih držav izvora je v pripravi, so določene blokade, nedvomno bomo imeli priložnost o tem še govoriti in nedvomno se bo se tudi spomnili, eh, da imamo nekakšen delni mandat, se pravi, razlikujemo med eh, arhitekturo tega seznama na eni strani in pa vsebino na drugi strani. Torej, podali smo ta prispevek vsebino, vodstvo agencije, zato ker želimo eh, neko resno oceno. Ne zato, ker dosedanja ocena ne bi bila resna, ampak zdelo se nam je, da so morda kriteriji eh, premalo številni in da je morda potrebno upoštevati tudi druge, kar zadeva razmer v posameznih državah. Tu ste določene stvari omenili, to seveda ne odseva vse poglobljene vsebine sporočila agencije, naši najbolj delovni kolegi so se morda poglobili v to. Dejstvo je, da gre za zelo poglobljene informacije, ki nam bodo omogočile tudi eh, zaključek, da je ta evropski seznam eh, varnih držav, seznam, ki ni namenjen spremljanju migracijskih tokov, ampak da dejansko evropski azilni sistem naredimo bolj učinkovit. Ne bi šla zdaj v ne vem kakšne podrobnosti, ampak mislim, da to, kar ste dejali in ugotovitve, ki jih podajate, brez dvoma kaže na to, da obstajajo v določenih državah resni problemi, eh, nedvomno, kar zadeva Turčijo, z pomembno razliko v primerjavi z poročilom o šestih drugih eh, zahodno-balkanskih državah. Torej, Te razlike so velikanske, kar zadeva težave, s katerimi se soočamo v teh državah in eh, upam, da nam bo to omogočilo, da z delom zaključimo v trialogu na podlagi ambicioznega eh, stališča odbora Libe, ki smo ga tudi izglasovali. In še enkrat hvala lepa za opravljeno delo. Hvala lepa Silvi, da si izpostavila ta poročila v tem pogrobenejšem kontekstu, gospod, da ti še ni v dvorani, zato dajem besedo poročevalcem esenci za skupino Alde, gospod Depre. Žerar, izvoli. Hvala lepa, predsednik. S velikim zanimanjem sem prisluhnil predstavitvi eh, vodje note ASO, tako da hvala za to žal nisem uspel natančno in poglobljeno prebrati poročila, tako da s tem v zvezi ne morem eh, podati stališča. Ampak, ko sem vam prisluhnil, sem si zabeležil nekaj horizontalnih zaključkov, kar zadeva svobodo govora, imamo težave v vseh sedmih državah, kar zadeva spoštovanje pravic manjšin, smo priča diskriminaciji v vseh državah, kar zadeva spolne manjšine, tu je stanje zaskrbljujoče v vseh državah. Kar zadeva situacijo žensk in otrok, nasilje nad ženskami je problem v vseh državah. In eh, Potem je tudi še nekaj drugih zadev, ki jih poznamo vsi. Tako da moja prva reakcija bi bila, da je človek v bistvu zaprepaden, ko sliši to, da bi potem komisija lahko predlagala, da se te države smatrajo kot varne. Menim, da bi bilo bolje, če se ta analiza upravi preden pošljemo eh, predlog. Prav tako smo se strinjali, da delamo na podlagi nekakšnega delnega mandata. Torej o samem seznamu ne govorimo. In moje vprašanje zdaj je naslednje. V kakšnem scenariju pa sploh smo tu? Mi lahko kdo razloži, v kakšnem scenariju sploh eh, igramo? Eh, zdaj v bistvu se naslavljam na komisijo, ne na vas. In predstavljam si, da potrebujemo neko doslednost. Imamo sedem držav, ki nam jih predlagate. Zdaj, ko razbiramo situacijo na podlagi vašega poročila. Nobena od teh ne sodi na seznam eh, vladnih držav, po mojem oceni, vsekakor ne zadnja, ki je bila mimo grede dodana potem naknadno iz razlogov, ki še vedno niso jasni. Tako da skušam zdaj razumeti, kaj komisija sploh hoče z vsem skupaj. Kar zdaj svet in tu vsekakor poklon naši poročevalki, ki je zelo energično zagovarjala stališča parlamenta, vsega kot našega eh, odbora, tako da hvala za ta trud in mimo grede čestitke tudi za ponovno izvolitev na mesto podpredsednice Evropskega parlamenta. Mislim, da je dobila toliko glasov, da, predstavlja, da si predstavljam, da so vsi člani odbora Libe glasovali za njo. No, moje vprašanje je naslednje. Kakšen scenarij je pred nami. Nam lahko komisija tu potrdi, da imamo pač deljen mandat in torej seznam varnih držav v bistvu ni naša stvar. Torej, o čem govorimo sploh? Dokler ne bomo imeli splošno direktivo o postopku, ki bo verjetno predstavljena k malu, res ne vem, v kakšnem scenariju se gibljamo. Stvari morajo biti jasne in mislim, da nima smisla, da se na ta način norčujemo iz parlamentarcev. Hvala. Thank you very much, Gerard. Hvala, Gerard. Ja, vem, zakaj. Dopolnjuješ delo, gospod Gijom, tu, oziroma zakaj uh, si pohvalil, gospod Gijom. Telo je res težko in uh, res je nadrealistična kvaliteta vsebine teh poročil, ko človek prižge televizor, točno ve, kaj se dogaja v tej državi. Tako da hvala, Žerar, eh, za to, da si kot običajno tisti, ki to ta odbor upozori na te stvari, ki so, ki so zelo očitne in eh, Silvi mora zdaj premisliti, kako to vključiti v poročilo. Dejstvo je, da vse skupaj ima neko nadrealistično kvaliteto, ampak treba je opredeliti, kaj sploh eh, je za narediti in da ne, ne odlagamo stvari po nepotrebnem še nadalje. Bodil Valero, potem pa komisija. Hvala lepa. In tudi jaz se zahvaljujem za predstavitev tega poročila oziroma povzetka stanja na tem področju. Sama nikoli nisem ravno verjela v ta koncept varnih držav. In uh, moja država, naprimer, bi lahko nekateri rekli, je varna, spet drugi pa ne želijo v mojo državo. Uh, Tako da mislim, da ne vem, če sploh imamo koncept varne države. Mislim, da je pomembno, da se preuči individualna situacija posameznika. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Depre ravno kar. Mislim, da smo se zadeve lotili po napačnem vrstnem redu. Najprej mislim, da bi morali preučiti posledice morebitnega predloga. Mislim, da smo se zadeve lotili na napačen način. Prav tako me zanima, kakšni sklepi se tu pojavljajo. Kolikor jaz vem, so sklepi kristalno jasno. Seznam varnih držav je potrebno odpraviti in poskrbeti moramo za to, da se, bodo, se bo vsak primer obravnaval individualno. To je pravica vsakogar. Obstajajo seveda razlike med državami. Turčija je trenutno najmanj varna država na tem seznamu, tudi ostale niso, bog ve, kako varne. Tako da me zanima, kakšni so vaši zaključki na podlagi tega poročila. Moj zaključek je zelo jasen in sicer, da moramo preprosto ta seznam varnih držav opustiti. Hvala lepa, Bodil. Gospoda, ti je tu? Roberta, bi morda ti govorila v imenu gospoda ti? Ja. ja, se opravičujemo, ker eh, gospoda ti ni uspela priti pravčasno. Ja, torej, gospod eh, predsednik, eh, dame in gospodje, bom kratka. Najprej hvala za predstavitev. Večkrat smo za našo poročevalko Siligovnik s kolegi poročevalci v Senci poudarili vlogo EAS-a in metodologije, ki jo uporablja, ki je ključnega pomena za spostavitev seznama varnih držav. Takšne ocene morajo biti predhodni korak pred eh, uvrstitvijo kakršnekoli države na ta evropski seznam in ta seznam mora biti kar se da dolg, da bomo na ta način resnično zagotovili učinkovito migracijsko politiko. Ključnega pomena je, da imamo študijo o vsaki teh držav, ki jo jih predlaga komisija. Mm, torej take države, ki ne bi bila varna država, vseeno pa obžalujemo, da je študija za Turčijo zahtevala tako dolgo časa. Kot eh, evropski poslanci si vsekakor pridržujemo pravico do odločitev eh, glede nadaljnih korakov, kajti politični izziv je zelo eh, velik. Pomembno je, da se zavedemo, da je ta predmet, ta tematika, predmet eh, pogajanj že predolgo in zato pričakujemo, da bo malo težko predsedstvo storilo vse, da se ponovno sprožijo pogajanja o tej eh, težki, da ne rečemo, blokirani eh, politiki. Pomembno je, da je migracijska politika EU eh, ena ključnih skrbi naših državljanov in zato nihče ne more tu zbežati pred lastno odgovornostjo. Hvala lepa. Hvala, Roberta. Dobro je slišati mnenja vseh poročevalcev v senci. Zdaj pa besedo dajem komisiji, potem pa še gospe Gijom za zaključek. Albin Nazima. George, say, say some words. You're not going to solve the problems. Nam lahko kaj poveste, verjetno ne bomo rešili problema tu in zdaj, ampak vseeno. Lep pozdrav vsem. velikim zanimanjem smo prisluhnili gospodu Ljotinu in pa tudi poročevalcem v senci, kar zadeva stališče komisije, mislim, da veste, kakšno je. Ta predlog smo podali že pred časom. Takrat smo podali oceno, da sedem držav na predlaganem seznamu izpolnjuje pogoje določene v direktivi o azilnem postopku, torej pogoje za uvrstitev na seznam varnih držav. Razlogi so opredeljeni v obrazložitvenem memorandumu, ki spremlja ta predlog, tako da smo zelo hvaležni za predlog EASA k temu delu in prispevek EASA k temu delu in menimo, da je to res zelo dobra podlaga za to, da bo ta sozakonodajalca sprejela odločitev. Ampak v tej fazi je seveda na sozakonodajalcih, da se odločita kako in kaj, tako da se bojim, da kaj več kot to na tej točki ne morem povedati. Okay. Thank you. Okay, thank you. Dobro, hvala. Nismo pričakovali, da se bodo vsi problemi rešili s tem eh, prispevkom, ampak vemo, kakšen je postopek. Dobro, če se zdaj eh, vrnemo k Silvigijom. Dejstvo je, da integriteta teh poročil nekako ni pod vprašajem, to je mislim tudi, da bilo jasno povedano, gospa Gijom je to tudi povedala. E, jasno je, čem je težava, vemo, kakšna je situacija v tej državi in e, zdaj je politično vprašanje, kako bomo to opredelili. Tako da bi zdaj predal besedo gospe Gijom, da nam eh, predlaga nadaljne korake. Ja, nakratko. Kar zadeva razmislek ki so ga predstavili kolegi in s katerimi smo že imeli dolge eh, razprave, vsekakor eh, razumem njihova stališča, eh, ki so jih že predstavili. Zdaj, dejstvo je, da je bilo to velikansko delo, tako da lahko razumemo veliko časa, ki ste ga potrebovali za pripravo teh poročil, ampak tudi če pozno, vendarle mislim, da je to zelo koristno, kajti če bomo nekega dne imeli evropski seznam varnih držav, mislim, da moramo imeti jasno sliko glede tega, kako se ta seznam pripravlja. To je bistvo našega dela. In to je treba povedati na tej točki, kajti mislim, da je bila to ena naših največjih težav, namreč, da koncept varnih eh, držav in koncept eh, evropskega seznama varnih držav igra vlogo v upravljanje migracijskih tokov. To ni namen vsega skupaj. In ena uh, ključnih eh, napak v razmišljanju je bila, začetku, da je to namen tega seznama. Pravice do azila je potrebno ohraniti in to je tudi bistvo našega eh, dela. Dejala sem že, da seveda obstajajo različni scenariji, kako naprej. To ni poanta današnjega sestanka, dejstvo pa je, da se bomo soočali z kar hudimi blokadami. Stališče odbora Libe je bilo zelo uh, jasno, uh, velika podpora je vladala temu stališču. Uh, imeli smo dialog o štirih glavnih poglavjih, ki smo jih identificirali. Dve izmed teh poglavij sta deležni hudih blokad, eno takšnih primerov je ideja, da nikakor ne moremo odpraviti nacionalnih seznamov eh, in da jih nadomestimo z evropskimi ciljem. Zdaj, ampak, če imamo nek skupni cilj, potem konec koncev je jasno, da v neki točki nacionalni seznami nimajo več razloga za obstoj. Tako da to je ena od eh, ključnih točk blokade in mislim, da bo potrebno kaj k malo v odboru Libe spregovoriti o nadaljevanju našega dela in eh, menim, da bomo tudi v nadaljevanju enako zahtevni, in to povemo sem, enako zahtevni bomo glede eh, tudi uredbe, postopkovne uredbe, ki pa seveda povzema vso osebino tudi uredbe o evropskem seznamovanju držav. Tako da k tej tematiki se bomo vrnili v podrobnostih. Najprej to, kar smo opisali kot eh, arhitekturo tega, eh, tega sistema, ki ga bomo torej opredelili potem v uredbi o postopku. Hvala, Silvi. Mislim, da je bila ta razprava zelo koristna z vidika eh, opredelitve pristopa k temu skupnemu seznamu in zato je pomembno vedeti, zakaj je to koncept, ki je pomemben, stališče je jasno, to gre zdaj naprej v trialog, mislim pa, da je pomembno, da imamo Eh, odkrito razpravo o tem, kako to vse skupaj poteka. In vsekakor integriteta tega poročila ni pod nikakršnim vprašajem. Tako da eh, hvala lepa še enkrat eh, predstavnikom EASA, hvala poročevalki in poročevalcem v Senci za njihove prispevke. Mislim, da je bilo to zelo koristno. Ura je 11.07, naslednja točka. Je institucionalno zelo pomembna za odbor in tudi praktično zelo pomembna. Začeli pa bomo ob 11.30, kajti čakamo na kolege iz sveta in komisije, ki pa jih še ni. Vsi morajo biti prisotni, tako da imamo sedaj odmor in začnemo točno ob 11.30. Prosim, če ste tu najkasneje ob 11.30, da lahko začnemo s točko 16 na dnevnem redu. 11.30. Thank you very much. 11.30 torej, hvala lepa. bodo colleagues, we uh, move to point 16. Kot veste, gre za zelo pomembno občutljivo zadevo. Z nami so vsi eh, zadevni kolegi. Hvala, da ste potrpeli do 11.30. Nekateri verjetno dobro poznate to vprašanje, drugi. Uh, pa ne, tako da bom najprej pojasnil, zakaj točno gre in v kateri fazi smo. Želel sem povedati tudi, da bo to vprašanje predmet razprave na sestanku koordinatorjev po eh, današnjem sestanku. Pomembno je, da imamo tudi eh, pregledno, transparentno razpravo na seji odbora sami. Kot veste, Danska zaradi protokola 22 ne bo mogla več sodelovati v Europolu od 1. maja 2017 naprej, ko bo začela veljati nova uredba o Europolu. Po negativnem rezultatu referenduma na Danskem decembra 2015 so eh, stekla eh, neformalna pogajanja med danskimi oblastmi in Evropsko komisijo, eh, zato da bi zagotovili kar najbolj tesnejše sodelovanje Danske z Europolom. Ti neformalni dogovori so na to privedli do skupne izjave 15. decembra 2016 predsednika Junkerja, predsednika Tuska in eh, danskega predsednika vlade. V tej skupni izjavi najdemo eh, predlog za odpravo operativnih vrzeli, zato bi eh, Danska in Europol sklenila sporazum o operativnem sodelovanju še pred 1. majem 2017 v okviru obstoječega sklepa sveta o Europolu. To zahteva dve zakonodajni fazi, o prvi se bomo pogovarjali danes. Dansko je treba dati na seznam tistih, s katerimi lahko Europol sklene mednarodne sporozume o sodelovanju, na to pa je treba skleniti sporozum o operativnem sodelovanju. Evropski parlament bo eh, v postopku eh, posvetovanja. Kot eh, veste, je to okvir, ki ga poznamo še od, iz, iz let pred Lizbonsko pogodbo. Nekateri ste že zastavili več pomembnih političnih in pravnih eh, vprašanj. Danes potrebujemo zelo jasno odprto razpravo, tako da bomo na to uh, lahko rešili to politično in institucionalno vprašanje. Veseli me, da so z nami predstavniki komisije, predsedstva sveta in pa danskih uh, oblasti. Pripravljali smo se na ta sestanek, tudi sam sem se uh, srečal z določenimi predstavniki pred današnjo sejo. Pomembno pa je, da člani in članice našega odbora izpostavijo svoja stališča in svoja mnenja. Najprej bom besedo predal komisiji in predsedstvu in pa predstavnici eh, danske vlade. To je eh, visoka predstavnica eh, javne uprave, ki bo predstavila stališče danske kolegi in kolegice, naj vas spomnim, da bo tej seji sledil sestanek koordinatorjev in naši koordinatorji se bodo na sestanku odločili o več eh, različnih točkah. Že sedaj sem želel to izpostaviti, tako da bo vse transparentno odločiti se bo treba, kdo bo poročevalec za mnenje, ki ga bomo pripravili, odločiti se bo treba, če bomo pripravili pravno mnenje oziroma zaprosili za pravno mnenje. Seveda bi morali zanj zaprositi po hitrem postopku, zato ker časa ni veliko. Kar se tiče parlamenta, naših pristojnosti, potrebujemo besedilo, neko resolucijo, Eh, ki jasno izpostavlja naše pristojnosti, ampak to je izredna situacija. Vse to sem želel povedati eh, pred razpravo, zato ker je ta razprava izjemno pomembna. Pomembno je tudi, da se kolegi in kolegice zavedajo vseh teh vprašanj, o katerih bodo govorili koordinatori. Po tem uvodu pa eh, bom sedaj besedo predal najprej Evropski komisiji Luigi Soreka bo predstavil stališče komisije v zvezi s to pomembno zadevo. Luigi, izvoli. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik in uh, dober dan vsem uh, članom in članicam odbora Libe. Gospod predsednik je že opisal temo. Ravno zato se sam ne bom ukvarjal eh, s protokolom 22. Komisija seveda spoštuje demokratično odločitev danskega ljudstva. ki je izrazilo svoje mnenje decembra uh, leta 2015 ko bo uredba o Europolu začela veljati, Danska ne bo več članica Europola in uh, postala bo tretja država vizavi Europola. To pomeni, da jo uredba o uh, Europolu ne bo zavezovala in uh, od 1. maja naprej ne bomo imeli pravnega okvira za sodelovanje, sodelovanje med Dansko, Europolom in uh, preostalimi 27 državami članicami. Politična odločitev, eh, ki je bila sprejeta, je poskušala zapolniti to vrzel in hitro rešiti to problematiko v interesu vseh, še posebej eh, vseh državljanov, tudi dancev in dank. Ne bom eh, se spuščal v obravnavo kompleksne varnosti situacije, ki vlada v Uniji. vsi poskušamo najti najboljšo pot naprej. Ta varnostna situacija ima seveda tudi eh, evropsko razsežnost. Ravno zato morajo vse države članice aktivno sodelovati in imeti možnost eh, uporabe instrumentov Evropske unije. Tudi Danska torej ne sme postati uh, neka slepa pega uh, na zemljevitu eh, Evropske unije. Organi pregona Danske dobro sodelujejo s preostalimi državami članicami. Danska je ena izmed največjih prispevnic eh, v podatkovne baze eh, na tem področju. Kar se tiče prispevka k informacijskemu sistemu Europola na milijon prebivalcev, je Danska na sedmem mestu, kar je eh, seveda odlično. Lani so prispevali 12200 eh, eh, elementov v delovni dosje Europola, obenem pa so prispevali tudi 25 do 29 ciljno usmerjenih dosjejev Europola. Danska je ena od največjih eh, prispevnic eh, k Evropski platformi strokovnjakov. Predsednik eh, Juncker, predsednik Tusk in danski predsednik vlade, vlade so se dogovorili o operativnem sodelovanju zato, da bi minimizirali negativni učinek odhoda Danske iz Evropola, začenši s 1. majem 2017. Za nas je sodelovanje med Dansko in Europolom bistvenega pomena, še posebej na ključno pomembnih področjih. Zato, da zagotovimo uh, večjo odpornost Unije in Danske na uh, varnostne grožnje. Skupna izjava z dne 15. decembra uh, to, torej omenja specifična, uh, specifične dogovore za Dansko, uh, Eh, ki ne zahtevajo polnopravnega članstva v Europolu. Zagotoviti je treba ustrezno raven operativnega sodelovanja z danskimi organi pregona. To velja tudi za izmenjavo zadevnih podatkov, pri tem pa je treba seveda zagotoviti določene verovalke. Dogovor, ki eh, ga želimo sprejeti, ne more in ne sme omogočiti neposrednega dostopa danskih oblasti do podatkovnih baz Europola oziroma ne sme omogočiti ponopravnega sodelovanja v operativnem delu Europola. Danska je tretja država v tem kontekstu in zato ne bo mogla uh, izvajati uh, pravic uh, oziroma sodelovati pri odločanju v okviru Europola. Danska je še vedno članica Evropske unije in šengenskega območja in eh, Danska se zavezuje k izvajanju direktive o varstvu podatkov v uh, policijskih zadevah. Eh, Danska mora sprejeti tudi jurisdikcijo uh, sodišča Evropske unije in uh, spoštovati mora pristojnosti uh, nadzornika za varstvo podatkov. Europol, komisija, svet in Danska, kot veste, so uh, začeli, smo začeli eh, z ustreznim postopkom, želimo čim prej sprejeti ta novi sporazum še pred 1. majem oziroma čim prej po 1. maju. Na ta način želimo eh, bodi si odpraviti, bodi si minimizirati eh, čas trajanja te vrzeli od 1. maja naprej pa do začetka veljave veljavnosti eh, operativnega sporazuma. Danski organi pa skrbijo za prenos eh, ustrezne zakonodaje o varstvu podatkov. Danski kolegi bodo verjetno pripravljeni do 1. maja, ampak brez doma nas bodo obvestili, eh, kakšno je trenutno stanje. Danski državljani menijo, da je sodelovanje z Europolom zelo pomembno, zato si prizadevamo za rešitev s katero bi zagotovili varnost eh, državljanov. Z osnutkom eh, izvedbenega akta sveta bi eh, torej dodali Dansko na seznam, s katerim, tistih, s katerimi lahko Europol sklene takšen sporazum in to je prvi korak v tej smeri. Danes bi radi prisluhnili komentarjem in stališčem poslancov in poslank, zato da jih bomo lahko na to upoštevali čim prej tekom pogajanj veselimo se že komentarjev poslancev in poslank. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Soreka, sedaj pa predsedstvo sveta, gospod uh, eh, Ciliverti. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, lepo zdrav in hvala za povabilo svoj prispevek želim strukturirati takole. Najprej bom izpostavil uh, korake, ki so bili sprejeti po izjavi 15. decembra 2016. O tej izjavi je govorila tudi komisija. Na to pa bom eh, izpostavil nekatera dejstva, ki eh, kažejo, kako Danska prispeva k Evropi in kako prispeva k zagotavljanju večje varnosti Evropske unije nasplošno. Na to pa bom izpostavil še korake, ki jih je eh, treba narediti po današnjem pomembnem eh, meniku. Najprej bi rad jasno povedal, da sem danes tukaj zato, da bi poslušal vas. Razumne komentarje in predloge bom na to posredoval eh, kolegom. To je moj cilj danes. Kateri koraki so bili sprejeti do sedaj? Postopek izhaja iz izjave 15. decembra 2016. V tej izjavi sta komisija in eh, Danska sprejela odločitev, da čim prej začneta eh, z ustreznim postopkom in spremeta vse potrebne ukrepe, tudi v kontekstu eh, zadevnih institucionalnih akterjev. V 26. členu sklepa o Europolu imamo pravila, ki pokrivajo Europol in eh, na tem gradi upravni odbor. Upravni odbor je hitro končal interne postopke in dopis, ki predlaga vključitev Danske na seznam tretjih eh, držav, je eh, bil poslan svetu 21. decembra lani takoj potem je svet v internih eh, postopkih oblikoval izvedbeni eh, sklep sveta, ki je bil posredovan eh, parlamentu 5. januarja 2017. V tej fazi bi rad poslanci in poslanke izpostavil učinkovito sodelovanje med Dansko in Evropolom. informacijski sistem Europola, EAS, EIS, opravičujem, eh, deluje dobro. Danska je eh, opravila več kot 19 eh, tisoč iskanj. V do leta 2016 gospod Soreka je govoril tudi o tako imenovanih focal points. Danska sodeluje pri 25 od njih, od 29, uh, aktivno sodeluje pri njih, ni zgolj članica. Na to Siena, upravni sistem, uh, Denma, uh, Danska učinkovito uh, in aktivno uporablja uh, Sieno. V letu 2016 je izmenila 15 tisoč sporočil. Uh, V primerjavi z letom 2015 je prišlo do povečanja za 15 odstotkov. Parlament in svet sta pozvala k izboljšanju izmenjave podatkov. Kar se tiče Siene, je Danska zelo aktivna tudi na prioritetnih področjih, kot eh, so tatvine, terorizem in eh, nezakonite migracije. Leta 2016 je Danska izmenjala 25 odstotkov vseh sporočil, ki se nanašajo na eh, rope na področju terorizma je bila Danska tista, ki je izmenila 16 odstotkov vseh sporočil, kar se tiče nezakonitih migracij, pa je Danska poskrbela za 13 odstotkov eh, vseh sporočil. Sklenemo lahko torej, da je Danska država, ki aktivno uh, izmenjuje podatke z Europolom. Ravno zato je tako pomembno, da se izognemo operativnim vrzeljem od 1. maja 2017 naprej. In s tem prehajam k tretjemu delu eh, mojega prispevka, ki se nanaša na naslednje korake. Glede na eh, urgentnost tega dosija in glede na eh, dopis, ki ga je svet poslal temu parlamentu, svet prosi parlament za mnenje čim prej in če je le mogoče znotraj obdobja enega meseca. Potem, kot je povedal gospod predsednik, se bomo lotili druge faze in sicer samega sporazuma. Upravni odbor Europola bo moral potrditi rezultat pogajanj in eh, ta rezultat bo predstavljen svetu. Preden svet eh, sprejme zadevno eh, odločitev, se bo svet ponovno posvetoval z Evropskim parlamentom. Ko bo ta korak eh, končan, bosta lahko eh, Europol in Danska eh, sklenila in podpisala sporazum, upamo, da še pred 1. majem 2017. Gospod Soreka je že izpostavil pomen protokola 22. Edini način, da Danska aktivno sodeluje pri Europolu, je torej ta, da zagotovimo izvajanje postopkov, ki jih predvideva protokol 22 pogodbe. Danska ne bo imela dostopa do eh, sistema spremanja odločitev, ne bo mogla sodelovati pri tem sistemu, ampak zahvaljujoč sporazumu, ki ga predlagamo, bomo vseeno lahko skrbeli za izmenjavo podatkov in se izognili operativnim vrzeljem. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, s tem prehajam k zaključku mojega eh, prispevka. Z veseljem vam predstavljam ta osnutek eh, izvedbenega sklepa sveta in se eh, veselim nadaljnega sodelovanja v zvezi s to originalno zadevo. Najlepša hvala, sedaj pa bom besedo predal predstavnici danskih oblasti. Gospa Mikkelsen, izvolite, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Veseli me, da sem danes z vami. Rada bi se to pozahvalila eh, odboru Libe za povabilo danskih oblasti na to sejo. Kot sta že dejala kolega, Danska ne more sodelovati eh, pri uredbi o Europolu od 1. maja eh, letos naprej zaradi protokola 22. To pomeni, da eh, Danska ni del uredbe Europolu in eh, ta uredba je ne pokriva. Izbornalizacija eh, Europola je bila glavna, je bil, je bil glavni razlog za to, da je prejšnja vlada Danske pripravila referendum, ki je bil organiziran decembra 2015. Rezultat tega referenduma je bil negativen danska vlada spoštuje rezultat eh, danskega referenduma. Danska vlada meni, da negativni rezultat referenduma ni bil uh, rdeča luč eh, za pomembno delo Europola. Danska vlada uh, podpira sklenitev operativnega sporozuma z Europolom vse politične stranke, tudi tiste, ki so uh, v kampanji podpirale uh, glasovanje proti na referendumu, se strinjajo uh, skupno izjavo. Notranja varnost unije je skupna odgovornost vseh in tesno sodelovanje uh, med organi eh, pregona in varnostnimi organi v državah članicah je bistvenega pomena za večjo varnost eh, Evropske unije. Europol igra pomembno vlogo pri eh, podpiranju, izmenjavi podatkov in sodelovanju med organi pregona in drugimi. Danska je bila članica Europola od samega začetka delovanja Europola, od začetka delovanja konvencije o Europolu bili smo zavezani k delovanju Europola. In eh, to je jasno, glede na to, eh, kako sodelujemo z Europolom. Smo glavna prispevnica eh, k Europolu. Leta 2015 je bila Danska tista, ki je upravila skoraj da največ iskan v informacijskem sistemu Europola. Naše sodelovanje z Europolom je izjemno pomembno tako za Dansko, kot tudi za druge države članice, če želimo zagotoviti kolektivno eh, notranjo varnost Evropske unije. V našem skupnem interesu je, da še naprej zagotavljamo tesno operativno sodelovanje, tako da se bomo lahko učinkovito borili proti in preprečevali eh, mednarodni terorizem in eh, čezmejna kazniva dejanja. Če tega sporazuma ne bi bilo, potem bi postali slepa pega na tem zemljevidu sodelovanja in to ne bi bilo v interesu nikogar. Posledice izhoda Danske iz okvira Europola so tiste, ki so nas privedle do iskanja drugih rešitev. Strinjamo se s komisijo, da potrebujemo operativni sporazum, ki bi minimiziral negativni učinek odhoda Danske iz Europola. Operativna pravila ki eh, smo jih dorekli v eh, pogovorih s komisijo, bodo veljavna za Dansko in ne bodo enaka ponopravnemu članstvu v Europolu. Bo pa to podlaga za nadaljne sodelovanje med Dansko in Europolom. Kot je komisija prav tako omenila, bo Danska izvajala, začela izvajati direktivo o varstvu podatkov pred 1. majem leta 2017, letos torej. Eh, in eh, na to bo vse skupaj eh, predmet glasovanja v parlamentu k malu. Operativni sporazum bo moral biti eh, sklenjen še pred 1. majem, ko začne veljati nove, nova uredba o Europolu. Časa torej ni veliko. Popolnoma razumemo in spoštujemo vaše pristojnosti. Vemo, da potrebujete dovolj časa za analizo in razpravo o osnutku. Danska vlada vam lahko pri tem pomaga. Eh, pomaga, če želite. Seveda pa smo pripravljeni odgovoriti tudi na vsa vaša vprašanja. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem trem. Šest poslancev in poslank eh, želi besedo. Še kdo morda? Še kdo ni dvignil roke? Prav, šest poslancev. Eh, prosim, da se omejite na dve minuti, tako da bomo lahko besedo predali še našim gostom, ki bodo odgovorili na vaše vprašanje, no pa imam še nekaj informacij o sestanku koordinatorjev. Gospod Diaz de Mera bo prvi. Izvoli. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi želel povedati naslednje. Zelo dobro ste opisali situacijo zelo dobro ste izpostavili formalna vprašanja. Kar se tiče formalnih vprašanj, moram ponižno spregovoriti kot poslanec, ki ima nekaj izkušenj, kajti bil sem poročevalec glede sklepa sveta, ki predstavlja uh, Eh, pravno osnovo za uredbo Europola in prav tako sem bil poročevalec glede uredbe Europola, ki bo stopila v veljavo 1. maja 2017. Zahvaljujem se vsem, ki ste spregovorili, torej tako predstavnik sveta kot predstavnici Danske. Naj povem, da je Danska ključen igralec uh, na področju evropske varnosti. Danska je ključna država za zagotavljanje evropske varnosti. Torej, ne bi se spuščal v nobene eh, hipotetične primere, ampak eh, predvidel bi nek medinstitucionalni dogovor med svetom, parlamentom in komisijo. Torej, takšne formule so možne. Kar se tiče odločitve dancev na referendumu 3. decembra, pa bi dodal, da sem imel priložnost, da sem o tem razpravljal s kolegom Mortenom Petersonom, ki zelo dobro pozna Europol in ki je patriot. Prav tako sem dvakrat o tem razpravljal z veleposlanikom Danske pri Evropski uniji in prejšnji teden sem imel tudi ta privilegij, da sem o tem spregovoril z ministrom za pravosodje. Tako da lahko rečem, da vsebinsko poznam zadeve. Torej, formule, ki se predlagajo, mislim, da so pravilne. In odločitev je treba sprejeti, istočasno pa potrebujemo tudi zakonodajne reforme in to pred 1. majem. Zato, da bo Danska lahko še naprej ključna država na področju evropske varnosti. In v tem smislu se mi zdi dobro, dobro se mi zdi izjava iz 15. tega meseca in zdi se mi dobro tudi, da se je eh, svet odločil, da bo Danska vključena z nekim eh, sporazumom o operativnem sodelovanju. Torej, vemo pa, kakšne težave obstajajo s takšnimi dogovori. To je pogosto, to je pogosto problem pomankanje komunikacije s komisijo. Upam pa, da bomo tokrat uspeli in da bomo lahko dosegli zastavljene cilje v času, ki ga imamo na voljo. Hvala, gospod Diaz de Mera, hvala za ta natančen komentar. Sedaj pa gospod uh, eh, Persen. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, nadaljeval bom v danšnji, v moji materinščini. Kolegi in kolegice, Danska potrebuje vašo pomoč. Smo v zelo eh, resni situaciji. Upam, da boste lahko pomagali eh, Danski, tako da nam ne bo treba popolnoma zapustiti Europola 1. maja, ko začne veljati nova uredba. Kot veste, je ta situacija naša krivda gre za rezultat eh, naše eh, izbire v eh, kontekstu referenduma, ki je potekal na Danskem. V času referenduma so Danci menili, da lahko Danska ostane polnopravna članica Evropola, kar ni mogoče v interesu nikogar ni, da bi Danska popolnoma zapustila Europol, zato ker se na ta način ne bi mogli več skupaj boriti proti čezmenjemu kriminalu in proti terorizmu. Ta sistem nam daje eh, nekakšen zunanji način sodelovanja z Europolom, bili bi kot tretja država, kar seveda ni optimalna rešitev. V tej fazi pa podpiram eh, dansko. Eh, pridružitev Evropolu, ki ni uh, sistem, kot ga poznamo iz preteklosti, sistem polnopravnega članstva. Upam, da bomo lahko v prihodnosti pristopili k Evropolu, da bomo lahko polnopravna članica. Še enkrat bi rad dejal, da je vse skupaj naša krivda in uh, v tej fazi bi se rad zahvalil komisiji in uh, svetu ter poslancem in poslankam za uh, vašo pomoč in za vaše razumevanje. Upam, da bomo lahko rešili to težavno situacijo za mojo državo. Še enkrat hvala za razumevanje. Upam, da bomo lahko tesno in konstruktivno sodelovali tudi v prihodnje. Gospa Zipr. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da se vsi strinjamo, da je učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu, ki je ponavadi Eh, čezmejne narave, zahteva sodelovanje. Če se želimo boriti proti organiziranemu kriminalu, potem nam ne bo uspelo zgolj na nacionalni ravni, na podlagi nacionalnih ukrepov in nacionalnih dokazov. Sodelovanje je nuja. Vseeno pa bi, rad, eh, pa bi rada eh, izpostavila in razširila točko, o kateri je govoril kolega Pedersen. To je zelo politično vprašanje. Zanima me, če se vsi strinjamo tudi danske politične stranke, tudi številni državljani, zakaj je nekaj takšnega potem vključenega na referendum. Mislim, da moramo nasplošno razmišljati o vprašanju referendumov kot takšnih. Sedaj smo v situaciji, ko moramo najti uh, nek nov način sodelovanja Danske in Evropola. Uh, zaradi rezultata referenduma, ki sicer pravi, da Danska ne more sodelovati z Europolom. To je zelo politična točka. Še eno politično točko bi rada omenila. Če si član nekega kluba, potem moraš spre, eh, mora sprejeti pravila tega kluba. Ampak v Evropski uniji to očitno ne velja. Vedno znova eh, imamo različne opt-oute, različne izjeme. Ena država lahko reče, želim biti Eh, del tega kluba, ampak po drugi strani si želim specifična lasna pravila. Mislim, da moramo, moramo razmišljati o uh, tem sodelovanju. Sedaj se moramo uh, spuščati v sodelovanje v, uh, z Dansko, kot da bi bila tretja država. In zanima me, če bi lahko pravna uh, služba povedala, kako lahko to naredimo, kako lahko zagotovimo pravno gotovost rada bi spostavila tudi to, kar je uh, povedal kolega Petersen. Mislim, da to ne more biti rešitev, ki bo trajala uh, na veke vekov. Strinjam se, da bi morala biti Danska vsaj na nek način članica Evropola, del Evropola. Ne morda kot polnopravna članica, ampak uh, na neki drugi ravni. Vseeno pa me zanima, kakšni so komentarji, ideje in stališča uh, ki podpirajo polnopravno članstvo Danske eh, enkrat v prihodnosti. Ne moremo eh, naslednjih nekaj desetletij nadaljevati s to noro eh, rešitvijo. To je moje osebno stališče, morda bi morali razmisliti o nekakšni klauzuli o izteku veljavnosti tega sistema, tako da bo Danska na to postala članica Europola, da ne bomo nadaljevali s takšnimi obrobnimi sporazumi. Hvala. Dotaknil se bom nekaterih eh, od eh, vaših točk, eh, ki bodo predmet razprave koordinatorjev, sedaj pa Cornelia Ernst. Ja, to je mm, težavna stvar. Sveda, referendum je treba spoštovati, kako je do njega prišlo, to je potem drugorazrednega pomena. Dejstvo je, da moramo spoštovati izid in to je popolnoma jasno. Druga zadeva, in to moram iskreno povedati, ali si zraven ali pa te ni. Ta razprava je popolnoma upravičena in eh, to seveda stvari še dodatno otežuje. Prav tako je težko tako obsežen sporazum eh, dati na, na referendum v, v razpravo, ampak eh, ja, dejstvo je, to je pač v nacionalni pristojnosti. Europol mm, ni deležen navdušenja strani čisto vseh. Kot veste, imamo določene pomisleke glede nadzora nad delom Europola, to je jasno. Eh, je pa logično tudi to, da v kazenskih postopkih eh, seveda moramo imeti sodelovanje v čezmenjih primerih in jasno je, da to potrebujemo, to, to, to rabimo in eh, zdaj se moramo s tem na nek način spopasti. Eh, nekaj, kar pa meni ni čisto jasno in prosili bi za razlago, kako naj ta sporazum zdaj izgleda. Danska naj ne bi imela dostopa do baz podatkov, ampak neka izmenjava podatkov pa naj bi vendarle potekala. Ne vem, mi lahko razložite, kako bo to šlo? Kako bomo izmenjavali osebne podatke v skladu z mm, direktivo o varstvu podatkov, da prav se mi zdi, da se te stvari delajo, po drugi strani pa zdaj ne vem kaj, smo zraven ali ne. Tako da zame je pravno gledana zadeva eh, čudna, eh, težavna in to je treba razjasniti in zato bi eh, vendarle želela dobiti pravno mnenje. Mislim, da je časa dovolj, da še pred prvim majem dobimo neko jasno sliko tudi tu v parlamentu. No, zdaj pa moramo seveda preučiti, kako bomo prišli do česa takšnega. Strinjam se s predlogi SD in tudi iskreno moram povedati, da smo zainteresirani za neko rešitev. Potrebujemo neko ureditev, mislim, da nima smisla to blokirati. Dejstvo je, da se spet nekako pomikamo v smer neke sive cone, kjer stvari ne bodo čisto jasne in kjer bodo že znotraj EU stvari zelo raznolike, ampak eh, takšna je pač realnost in eh, realnost je tista, s katero se moramo soočiti. Tako da prosim za še pravno razjasnitev teh vprašanj. Hvala. Um, Najlepša hvala. Sedaj bo gospod Vistisen. ECR-gruppen har altid respekteret eh, princippet omkring... Naša skupina je vedno podpirala idejo o eh, nacionalnem samoodločanju. Evropska ljudstva imajo pravico, da se sama odločijo o eh, smeri, v kateri želijo eh, iti. Imamo različne izjeme za Združeno kraljestvo, imamo danske izjeme, imamo tudi druge izjeme drugih držav. In mi si želimo ureditve, ki bi omogočala sporazum med dansko vlado, eh, svetom in komisijo in eh, kjer bi bil ta sistem bolj celovit. Po drugi strani pa podpiramo eh, dogovor, ki ga imamo v danskem parlamentu z vsemi parlamentarnimi strankami, podpiramo izvajanje tega sporazuma v okviru evropske zakonodaje. V imenu skupine EKR bi rad podprl ta proces. Upam, da bomo lahko čim prej eh, brez večjih težav napredovali, naredili korak naprej. Seveda je treba pojasniti več pravnih vprašanj, eh, upam pa, da bomo lahko ta proces eh, končali in ga začeli izvajati pred 1. majem 2017 in zato si bomo prisadevali v skupini EKR. Hvala lepa, gospod Benston. Hvala, predsedojoči. Tudi sam bom govoril v maternem jeziku. Rad bi se zahvalil tistim, ki podpirajo možnost, da bi Danska še vedno delovala znotraj Europola. Ampak kot kolega Peterson moram reči, da bo to članstvo B ali celo C kategorije. Slišali smo, da Danska ne bo imela neposrednega dostopa do baz podatkov, pa tudi ne do operacij in pa tudi ne do menedžmenta. To je morda smiselno, ko delamo na tem vsakodnevno, ni pa toliko bolj smiselno za nas, To pomeni, da sporazum, ki ga bomo imeli v prihodnosti, ne bo polnopravno članstvo v Europolu, ampak takšna je situacija in upam, da bomo imeli kasneje še en referendum, da bomo ponovno postali polnopravna članica Europola. Uh, ja, hvala. Torej, mislim, da so bili vsi te prispevki eh, samoumevni ni bilo zelo veliko specifičnih eh, vprašanj, bolje šlo za mnenja, ampak če se želi kdo odzvati, izvolite, komisija. Hvala, predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil vsem poslancem, ki ste podali prispevke, kajti vaša zaskrbljenost je za nas zelo relevantna podprli bomo Europol glede sklepanja teh operativnih sporazumov. In vaši prispevki so zelo relevantni, zlasti tisti, ki se nanašajo na varstvo podatkov. In eh, danska zastopnica je tudi potrdila, da bo eh, direktiva o varstvu podatkov eh, izvedena pred 1. majem, to je prav tako zelo pomembno in eh, komisija bi vas z tega vidika tudi rada, rad pomiril. Na to, to, kar je povedal gospod Sipel, je zelo pomembno, ne samo politično, temveč se to nanaša tudi na omejen čas za operativno sodelovanje. Slišali smo, kako je to pomembno. Danska je pomemben eh, partner na področju varnosti in dolgoročno moramo videti, kako lahko Danska izboljša sodelovanje z Europolom. Torej, razmišljati moramo o tem, kako lahko vključimo takšne klauzule v sporazum, torej klauzule, ki nam bodo omogočale, da tudi eh, ocenimo in preverimo implementacijo teh operativnih sporazumov. In edini način, kako lahko zagotovimo, da bo Danska polnopravno sodelovala v uredbi o Europolu, je eh, način, ki je zapisan v protokolu 22, ki se v tem eh, obsegu povsem uporablja. Hvala. Se želi še kdo odzvati? Nakratko, prosim. Hvala. Rad. Uh, bi pozdravil to, kar je povedal gospod Jezdemera, torej to so besede eh, dejanskega državnika. Gospa Sipel je postavila vprašanje, na katerega je gospod Soreka že odgovoril, kar se tiče varstva podatkov si je treba pogledati tudi prvi odstavek eh, izjave, kjer je zapisano, prihodni eh, sporazum mora zagotoviti ustrezno raven eh, operativnega sodelovanja, vključno z izmenjavo relevantnih podatkov skladno z ustreznimi varovalkami. Torej, ta sporazum mora tudi vključevati ta, to načelo hvala vsem trem uh, gostom. Rad bi uh, zagotovil poslance, da so bile danske oblasti zelo uh, spošljive in resne pri pripravi tega uh, sestanka. In, uh, moja vloga ni, da politično ocenjujem razloge za nastanek te situacije, ampak um, vseeno naj povem nekaj besed. Naši izkušeni poslanci so to zelo dobro povedali, vključno z našim uh, poročevalcem za Europol. Koordinatori bodo morali sedaj imenovati poročevalca za mnenje. Gospod Ernst, gospod Dias de Mera. In tudi drugi so omenili pravno mnenje in to z veliko odgovornostjo. To je treba narediti hitro in v ustreznem časovnem roku. In zopet je to odločitev, ki jo morajo sprejeti koordinatorji na sestanku danes. Kar je pomembno je, da mora Danska sprejeti resne zaveze, in to v odnosu do prenosa policijske direktive, sodelovanja v Schengenu in pa uh, pristojnosti sodišča. V odboru Libe dobro razumemo pomembnost operativne ravni, uh, vemo, da potrebujemo zelo dobro sodelovanje med Dansko in Europolom na operativni ravni in vsi tisti, ki sodelujete na tem področju, veste, kako je to pomembno. Sedajni predlog pa onemogoča parlamentu, da bi dejansko izvajal svoje pristojnosti skladno z tretjim eh, stebrom, torej eh, vedno vedno tu obstajajo neke izjeme, kot so izpostavili izkušeni poslanci. Rešitev, ki jo bomo našli v določenem času, mora spremeniti to vrstne izvedbene odločitve v instrumente skladno z novo uredbo, ki bo stopila v veljavo 1. maja 2017. Potem pa moramo pač najti neko boljšo rešitev. Za enkrat se nahajamo v izjemni situaciji in eh, kot je povedal poročevalec, bomo pač izpolnili svojo dožnost eh, skladno z, um, skladno z priporočili. Zahvaljujem se kolegom za podroben pretres te izredne situacije. O tem bomo razpravljali tudi na sestanku koordinatorjev. Torej, hvala za to razpravo. Več o tem pa na sestanku koordinatorjem ob petih.